na ravni stabilnosti in miru. Toliko v imenu Catherine Ashton in zahvaljujem se vam za vso vašo pozornost. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu. Sledi izjava sveta in komisije o imenovanju vodstva evropskih organov za nadzor. Najprej dajem besedo gospedi, eh, gospe Curie, ki bo govorila v imenu sveta. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa. Spoštovani komisar, spoštovani poslanci, bivši kolegi, hvala, da ste mi dali priložnost, da v imenu sveta spregovorim o procesu omenovanja vodstva Evropskega organa za nadzor EAS, in pa o načelih, ki bi naj eh, urejala njun, njihove naloge. Uredba o EAS eh, ne govori izredno o vodih in pa direktorjih eh, posameznih enot EAS. Torej, te naj bi imenoval odbor nadzornikov, prav tako ima ključno vlogo Evropski parlament, ki lahko ugovarja imenovanju vodstva EAS in ki lahko tudi se odloči za to, da odstavi eh, direktorja, če to svetuje nadzorni odbor te, te določbe želijo zagotoviti, da, bojo, da bo upravni odbor, uh, direktor in pa izvršni direktor EAS zavezani neodvisnosti, tako da bodo delovali samo v interesu Evropske unije. Zlasti so pomembni členi 42, 46, 59 in pa 62. Eh, člani obora, ki imajo glasovalno pravico, ne bodo poslušali navodil institucije Evropske unije, organov Evropske unije, držav članic ali pa kakšnega koli druge zasebne organizacije. Prav tako ne bo nihče skušal vplivati na izvajanje nalog eh, predsednika in pa izvršnega direktorja. Prav tako eh, bodo uradniki spoštovali kadrovske predpise, ki veljajo v institucijah Evropske unije. Izvršni direktor vsakega organa bodo izbrani v skladu, eh, torej na objektiven način, na osnovi členov 48 in pa 51 uredbe. Kar se tiče menedžerskih nalog, Naj opozorim na to, da oba člena govorita o kriterijih kot eh, zasluge, znanje iz finančnih trgov in pa gospodarstva in pa uh, izkušnje z finančnimi regulacijami. Svet veliko. Um, ehm, Svet eh, pričakuje, da bo EAS eh, ustrezno upravljala svoje naloge. Obe, oba proračunska organa morata sedaj poskrbeti za to, da bodo sredstva izkoriščena na osnovi predlogov komisije. Prav tako morajo države članice izpolniti svoje um, eh, dožnosti do tega novega organa. Za svet svet kot so zakonodajalec želi, da so vse določbe te uredbe izvajane na pravilen način in Evropska komisija kot varuh pogod mora zagotoviti, da bo temu tako. Komisija ima v uvodni izjavi 55 tudi nalogo, da um, imenuje kandidate za upravne odbore pr prvih spostavljenih organov. Upam, da bo, da lahko sedaj predsednik začeli in direktori začeli za svojim delom. To je ključnega pomena, da bodo agencije vzpostavljene in da bo začele delovati kar se da hitro. So del odziva Evropske unije na izzive gospodarske krize. Ne moremo se privoščiti, da bi še naprej čakali na to. Zato je potrebno postaviti gladko delovanje teh novih institucij. Spoštovani poslanci, kot rezultat dobrega sodelovanja med eh, svetom in pa parlamentom ima sedaj Evropska unija novo nadzorno strukturo in naša skupna odgovornost je, da zagotovino, da bodo EAS začele upravljati svojo nalogo kar še da hitro. Kot predstavnica predsedstva sem zavezana sodelovanju z Evropskim parlamentom in uh, upam, da bo tudi parlament naš zavest partner. Hvala lepa, sedaj pa komisar Barnier. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa ministrica Gjuri, poslanke in poslanke. Evropska unija ima od 1. januarja dalje na voljo nov sistem nadzora, finančnega nadzora. Ta sistem zajema temeljito reformo finančnih trgov in pa tudi finančnih akterjev. In to bo okrepilo finančno stabilnost v Evropski uniji in mislim, da bomo na ta način tudi izboljšali možnosti in pogoje za finančno industrijo, ki je še kako pomembna za naše države. Na začetku mi dovolite, da pozdravim pomembno vlogo, ki jo že več let na tem področju igra Evropski parlament. Dejstvo, da imamo danes na voljo učinkovitejši sistem nadzora nad finančnim sektorjem, dejstvo, da pri tej tematike, kot pri drugih tematikah, vlečemo določene nauke iz krize, potem je to v veliki meri zahvaljujoč Evropskemu parlamentu. Zdaj smo v zadnjih fazah vzpostavitve te nove arhitekture, treh evropskih nadzornih eh, organov in sicer z imenovanjem predsednikov in eh, izvršnih direktorjev teh eh, organov in sicer v prihodnjih dneh. Postopki imenovan eh, so poslanke in poslanci potekali kar se da pregledno, s popolnim spoštovanjem uredb in pravil in pa tudi v popolnem spoštovanju pravil glede agencij Unije. Več deset kandidatur smo dobili za šest eh, mest, ki so bila razpisana. Vsako kandidaturo smo natančno preučili. Uloga, ki je pripisana vsaki eh, instituciji, parlamentu, eh, nadzornemu organu, je tudi bila v polni meri spoštovana. In zato v prihodnje nameravamo bditi nad tem, da bodo vsi procesi transparentni, pregledni, ustrezno načrtovani, vse to zato, da bomo odboru Ekon v vašem parlamentu omogočili to, da bo bolje odigral to zelo pomembno vlogo. Vaš parlament je že izkazal veliko, zahtevno, zaht, veliko zahtev do teh eh, organov in to je razumljivo. Zato komisija meni, da predsedniki in eh, izvršni direktori teh eh, organov morajo biti izbrani na podlagi svojih dosedanjih dosežkov, na podlagi svojih strokovnih eh, znanj, na podlagi svoje zavezanosti evropskim vrednotam in tudi na podlagi poznavanja finančnih trgov. In v tem duhu, dame in gospodje, smo dosedaj tudi na podlagi kandidatur, ki smo jih eh, prejeli, torej na podlagi kandidatur, ki smo jih prejeli, v tem duhu torej smo vodili izbirne postopke, ki so mimo grede še v teku. Parlament in svet sta se v členu 68 eh, uredbe o ustanovitvi tega organa odločila, da za predsednika in izvršne direktorje veljajo kadrovski predpisi Evropske unije. Komisija bdi nad tem, da to uh, velja in bdi nad tem, da se ta pravila spoštujejo. Poslanke in poslanci, omenili ste tudi nekaj pomislekov glede plač in pa minimalno oziroma maksimalno Eh, starost teh eh, uradnikov. Glede tega smo preučili vse možnosti za to, da bi pridobili kar se da visoko mero fleksibilnosti in eh, po potrebi bomo to vprašanje še preučili, ko bo prišlo do revizije delovanja teh organov ob koncu leta 2013. Podpiram tudi željo parlamenta, da bi imeli boljše ravnovesje kar zadeva zastopanost moških in žensk na vrhu teh organov. V predizbirnem postopku je komisija eh, zelo aktivno eh, uporabljala pravila enakih možnosti, to je uporabila za vse kandidature, ki smo jih prejeli. Ravno tako naj vas opozorim na dejstvo, da v trenutnem postopku, kar zdeva imenovanje izvršnih direktorjev, eh, dejansko uh, sta dve ženski na ožem seznamu za položaj eh, izvršnih direktorjev. Torej, strinjam se s parlamentom, da potrebujemo močne, neodvisne organe, ki ne bodo podvrženi političnemu umešavanju. Direktori in predsedniki organov bi morali biti sposobni delovati neodvisno v interesu Evropske unije. Parlament in svet sta se zauzela za to načelo, to je zapisano tudi v uredbi sploh v 43, 46 in 49 členu, to je prej omenil tudi minister. Komisija, kot uh, varuhinja pogodb seveda v polni meri nosi svojo odgovornost in skrbi za to, da se ti členi spoštujejo. Naj dodam tudi, da bo komisija zastopana v upravi teh organov in zato bo zagotovila, da bodo vse sprejete odločitve v interesu Evropske unije. Kar zadeva sestavo. Uh, odborov posameznih eh, teles. Tukaj je že bilo rečeno, da mora obstajati pravna gotovost glede njihove sestave, da eh, moramo imeti ustrezno nacionalno zastopanost in to moram pojasniti. Nekatera eh, nacionalni organi so eh, Eh, spremenili pravila, kako bodo zastopani, eh, druge še ne in to bomo zelo podrobno spremljali. Sestava uprava mora biti kompatibilna z vašo voljo eh, zakonodajalca in poskrbel bom, da bom tudi poskrbel, da bodo vodje vsaj dvakrat prisotni in sicer v skladu s 40 členom poslanke in poslanci, strinjam se z voljo in željo parlamenta, da je treba zagotoviti tem organom finančna in človeška eh, sredstva in da bodo lahko kredibilno izvajali svoj mandat. Treba je poskrbeti za dobro usklajenost med odgovornostjo, ki jim je bila poverjena in seveda sredstvi, ki eh, so jim dodeljena. Gospo, gospa predsednica, gospe in gospodje, pomembno je, da imenovanje in potrditev izvršnega direktorja uh, pride do cilja, da to uresničimo, zato da bodo ti organi lahko začeli delovati ustrezno, to mi želimo. Eh, tudi zaradi različnih tem, eh, ki jih eh, sedaj obravnavamo. V sodelovanju z odborom za sistemska tveganja mora ta organ začeti delovati kar se da hitro in mi imamo odgovornost. Mi jim moram zagotoviti, da dobro opravljajo svojo delo in v ta namen potrebujejo seveda oporo, podporo vaše institucije. Eh, komisija bo tudi eh, poskrbela za to, da bodo organi spoštovali voljo zakonodajalca in da bodo dejansko delali samo v interesu Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eh, govorci in uh, govorniki v imenah političnih skupin, gospod Gozes za uh, Evropsko ljudsko stranko za 2 minute 30. Hvala lepa, gospa uh, predsednica, gospa ministrica, gospod komisar. Danji trenutek ni uh, trenutek, ko govorimo o uh, načelih, temveč govorimo o politiki. Eh, gre dejansko za sodelovanje tudi med parlamentom in komisijo in svetom. Naj bom jasen. Mi nočemo tukaj delati revolucije, nočemo kazati mišic. Eh, ko je prišlo do dogovora med eh, institucijami, je sprejeto besedilo in to besedilo moramo spoštovati. Sedaj gre za to, da udejanimo ta besedila. Hvala lepa komisarju za eh, jasne besede. Nikoli nismo podvomili o komisiji in formulacije eh, Eh, komisarja gredo v smeri tega, kar si želi parlament. Gre za politično dejanje. Institucije so vzpostavljene, sedaj jim moramo dati sredstva na voljo, zato da bodo dejansko začele eh, delovati, delati. In imamo pa težave eh, glede načina, kako so določene države članice začele izvajati uh, določbe. Eh, določeni načini ogrožajo nadzor v Evropi in eh, mi smo imeli dolga težavna pogajanja. Vsi smo eh, delali kompromise. V času belgijskega predsedstva je bilo upravljeno velikansko delo in sedaj obstaja nevarnost, da bomo imeli institucijo, ki nimajo nobenih pooblastil, nobene moči, zaradi tega, ker njihovi kadri eh, ne bodo imeli eh, nobene moči. In zaradi tega potrebujemo jasen odgovor. In pismo, eh, ki sem ga videl, ki je prvi osnutek, zaenkrat ni zadostno. V imenu naše politične skupine eh, želim, da eh, svet in komisija data jasno izjavo, eh, precizno izjavo. Eh, tu naj se govori o težavah z človeškimi veri, s finančnimi sredstvi. Tu potrebujemo zelo jasne besede. Eh, bi pa podprli seveda izjavo, ki jo je danes večer predstavil komisar. Eh, hvala lepa, sedaj pa eh, SND, gospod Bulman, tri minute. Kolegice in kolegi, zakaj smo tukaj? Barnje, gospod Barnje je to dejal. Mi smo tukaj zato, ker je Evropskemu parlamentu uspelo ustvariti evropske nadzorne organe, ki si zaslužijo to ime. To ni bilo. Uh, predvideno v načrtu sveta in držav članic. Tudi komisija je pravzaprav imela dvome glede tega, ali nam bo uspelo ustvariti te institucije. In razumeli boste in tudi svet bo moral razumeti in komisija bo razumela, zakaj pravzaprav nas vse to skrbi. Ne, ta Evropski parlament in to uh, ne velja samo za uh, socialdemokrate, temveč tudi za druge politične eh, skupine. Torej, Evropski parlament ne bo dopustil nacionalnih igric, ki bi ogrozile pristojnosti uh, Eh, teh eh, novih organov. Mi imamo pravice eh, pri izboru kandidatov, vprašati nas je treba in to ali ono zbuja skrb. Dobivamo sezname, iz katerih ni razvidno, da so upoštevali kriteriji spola, dobivamo Eh, sezname, na katerih so očitno dobri eh, ljudje, ki so tudi na svojih delovnih mestih eh, dokazali, da dobro delajo. Vendar to niso ljudje, ki bi na podlagi avtoritete iz preteklosti nacionalnim nadzornikom lahko rekli, kje stvari tečejo narobe. In to nas čudi, to nas preseneča. Torej, ti postopki do sedaj so nezadovoljivi in sprašujem se, zakaj ne delamo na isti način, kot smo to naredili pri odgovornih za OLAF, kjer vas je zanimalo, eh, kaj si misli o njih eh, parlament vi lahko še dokažete, da vam je pomembno mnenje Evropskega parlamenta. Imate še eno priložnost in oba pozivam um, predstavnico sveta in tudi cenjenega komisarja, da izkoristite to priložnost pomislike te hiše lahko upoštevate, lahko jasno poveste, kako želite v prihodnje z nami delati, eh, lahko nam eh, poveste, kako boste eh, podpirali reforme, kako boste eh, podpirali te organe in lahko nas tudi vključite pri izbiri kadrov in prosim, da hitro ukrepate v korist Evrope. Eh, sedaj pa gospa uh, Gular za Alde. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa ministrica, gospod komisar. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala, da ste tudi začeli z odgovori. Mislim, da je zelo pomembno, da povemo, kaj nas vodi. Eh, vodi nas skrb, da nas. Uh, Eh, preprečujejo že nekaj mesecev, da obstaja obdobje pred krizo in po krizi. Eh, po eni strani eh, bančne aktivnosti ekspandirajo, mi smo seveda zato, da imamo tu čezmejno sodelovanje in zato potrebujemo skupna pravila, skupni nadzor. v pogajanjih smo videli, da smo uh, mi tisti, ki smo uh, preprečili, da bi se vrteli okoli vroče kaše. Mi smo tisti, ki smo poskrbeli uh, za to, da ne kuha uh, vsak zase. Obstajajo določene države, ki uh, ovirajo pravzaprav uh, sestavo teh organov. Torej, dolor, države članice so bile pozvane naj pošljajo prvorazredne kandidate. Torej, mi smo tisti, ki želimo, da uh, organ začne delati in mi ne želimo, da bi prihajalo do zamud. Pomislimo tudi na stresne teste za banke, ki so tako pomembni. Mi smo pa zahtevni in mi uh, bomo tudi natančno pregledali, kaj pravi svet, kaj pravi komisija in odločali bomo povesti. Eh, hvala lepa, gospod Barnje, za jasne besede. In mi ne smemo biti eh, naivni, tu gre za zelo pomembna vprašanja. Hvala lepa, gospa Gular za zelene in ale, gospod Gigolc za minuto in 30. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, po mojem mnenju moramo eh, videti, eh, kakšna je e, naša pravica in kakšna je naša zakonodaja za vzpostavitev teh nadzornih organov. In mi sedaj vidimo, da obstajajo pomankljivosti. Mi nismo v parlamentu dobili nobenega e, seznama kandidatov, temveč smo dobili samo e, rezultat. Premalo je e, upoštevana enakost spolov in imamo tudi eh, dvome glede tega, da države članice te položaje eh, poverjajo ljudem eh, tako, da je to res v evropskem interesu. Torej, vsaka os, vsako osebo moramo ocenjevati posamično po njenih kompetencah. In tu vidimo dva problema. Slišali smo predstavitev kandidatov. Eden izmed kandidatov je trdil, da ne gre za evropsko institucijo, govoril je o mreži nadzornih organov in tudi, ko smo ga natančno vprašali, tega ni popravil. In vprašali smo uh, tudi, ali želi predstaviti uh, lobiranje uh, bančnega sektorja, tudi tega ni uh, želel želel eh, potrditi oziroma ni hotel dati jasnega odgovora. Mi potrebujemo na taka vprašanja eh, jasne odgovore. Sedaj pa gospa Svinbrd za ECR, ena minuta. Hvala lepa, gospa. Predsednica ECR pozdravlja priložnost, da razpravljamo danes o tej temi, vendar jasno moramo povedati, da naša skupina meni, da so vsi trije eh, kandidati eh, kompetentni in da bi lahko izvajali te naloge. In vsi komentarji danes se pravzaprav nanašajo samo na postopek v bodočih izbirnih. Eh, eh postopkih moramo pravzaprav upoštevati kandidate iz čim širšega kroga eh, ljudi, zato da bomo izkoristili vse možnosti nepotrebne eh, starostne eh, kriterije je treba eh, črtati, pomembna je samo kompetenca, znanje. Mislim, da lahko stvari naredimo bolje kot tokrat in treba je poskrbeti tudi za večjo preglednost do parlamenta in to je treba upoštevati v prihodnje. In sedaj, gospa Andrejasen za EFT, minuta in 30. Hvala lepa, gospa predsednica. E, mislim, da ta delovna mesta e, sploh ni nobene e, potrebe, zaradi tega, ker tudi ne potrebujemo e, teh e, organov mislim, da eh, nastaja samo zmeda in se ne ve, kdo bo odgovoren za kaj. Ali bo ta nadzorni organ eh, eh, pripravljal eh, pravila za bančni eh, sektor. Bojim se, da bodo pač eh, sprejeta pravila, ki bodo usiljena, naprimer Londonu. Eh, Dejstvo je, da smo pravila imeli že dosedaj, pa jih niso spoštovali in ni nobene garancije, da bodo ti organi bolj uspešni. Dejstvo je, eh, da so nam predstavili samo enega kandidata za vsako delovno mesto. To je povsem nedemokratično vendar tako eh, so postopali tudi pri imenovanju kandidatov za eh, predsednika komisije, komisarje in podobno. Eh, torej jaz sem proti temu, da bi glasovali za te ali katerekoli druge kandidate. Hvala lepa, besedo ima gospod Barnje. Hvala lepa, gospa predsednica, ne bom govoril dolgo, ker sem govoril že kar se da jasno, tehtal sem vsako besedo v svoji izjavi, ki jo bom potrdil tudi v pisni obliki in to bo uh, uh, potrdil s podpisom tudi podpredsednik Šefkovič. Uh, najprej avtoriteta predsednikov torej parlament zahteva torej neodvisnost teh organov. In to je za, seveda zelo pomembno za prihodnost. spričo težavnosti nalog, ki jih morajo izvajati ti organi. E, govorili smo e, o agencijah za rejting, govorili smo o stresnih testih. Tu je potrebna avtoriteta, tu je potrebna verodostojnost teh oseb. To je prva stvar, eh, ki jo želim še enkrat omeniti in komisija in svet eh, se prav gotovo oba strinjata s tem. Druga stvar pa je postopek izbire. Gospe in gospodje, ta postopek. Eh, no, spremljal sem razprave v trilogu, tu je prišlo do soglasja med so zakonodajalci. tu smo imeli razne klauzule za izboljšanje predloga. Mislim, da postopek omogoča izbiro dobrih kandidatov. Jaz sem prepričan, da so kandidati dobri. Videl sem uh, tudi eh, seznam kandidatov, ki so prišli v oži izbor eh, in Mi smo pri izbiri teh kandidatov izhajali iz seznama, iz imenovanj eh, držav eh, članic. in ima, imeli smo tudi uh, še uh, predstavitve kandidatov in prepričan sem, da smo izbrali dobre kandidate, ki so kos nalogam. Vendar mnogi med vami so opozarjali na nivo uh, oseb, eh, ki so v teh organih in mislim, da so te stvari eh, vse urejene in da je zagotovljena verodostojnost in prosim, da nas tudi parlament podpre pri tem bistvenem vprašanju. V imenu vseh komisarjev, eh, lahko rečem, da moramo biti previdni, budni, zato da bodo ti organi eh, šli v pravo smer, da bomo imeli pravi eh, evropski nadzor. Oni ne bodo nadomestili nacionalne nadzore, temveč imajo svoje naloge, spričo transnacionalnega tveganja, s katerim se soočamo danes. Te tri organi, kot tudi svet za sistemsko tveganje, bodo pač eh, morali kar se da hitro začeti delati. Trg se razvija hitro, hitreje kot mi in zaradi tega moramo tudi mi ravnati zelo hitro. Hvala lepa, gospod eh, komisar. In sedaj pa gospa Džuri za svet. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, naj najprej odgovorim na vprašanje, ki je bilo večkrat zaspravljeno v tej razpravi. Ali je svet pripravljen pregledati eh, izbirne postopke pri imenovanju na te položaje? Kar zdiva imenovanje predsednikov, eh, mislim, da je potrebno uh, eh, oži seznam komisije preučiti v poročilu. Tudi 81. člen uredbe predvideva pre, uh, seznam, ki naj bi bil poslan uh, Eh, oziroma revizijo, ki naj bi bila izvedena januarja 2014 in potem eh, ponovno vsaka tri leta. Na ta način bomo lahko uredbo redno izboljševali na podlagi praktičnih izkušenj in v tem duhu se veselim konstruktivnega dialoga med našimi institucijami, ki bodo podlaga za prihodnje ocene. Nadaljevala bom eh, s svojim govorom v mađarščini. Uh, Spoštovani poslanci in poslanke, mislim, da pravzaprav med nami ni eh, razlik, kar zadeva vsebino teh vprašanj. Vse nas zanima močnejša Evropa z močnimi institucijami, vključno z eh, nadzornimi organi. Za nami je zelo težko delo, svet in parlament sta skupaj opravila eh, Eh, veliko nalogo in eh, kot posledica tega dela bodo institucije pripravljene na odzivanje. Eh, odzivale se bodo lahko na postkrizne razmere in zagotavljale bodo trgom ustrezno delovanje ter na ta način tudi ščitile evro. Ravno tako mislim, da se pravzaprav vsi strinjamo glede tega, da je potrebno tem organom dodeliti ustrezna pooblastila. E, vemo, katere določbe so tukaj relevantne in strinjam se z vami, da te institucije morajo imeti neko politično avtoriteto, da ne smejo predstavljati neke podaljšane roke nacionalnih organov institucije morajo biti dejansko evropske. V svojem prispevku sem se osredotočila na pristojnosti teh organov. Prejeli smo eh, pismo predsednika odbora Ekon in želela sem se odzvati na tista vprašanja, ki so po mojem mnenju dejansko v moji pristojnosti. Rad bi spostavila jamstva za neodvisno delovanje teh organov. Kot predstavnica eh, enega proračunskega organa lahko eh, zagotovim tudi, da bomo zagotovili ustrezno finančno podlago za delovanje teh institucij. Mislim, da so vse institucije zavezane eh, temu, da zagotovimo dobro delovanje teh institucij instituciji. Eh, naš ministr, gospod Matoči, je poslal odgovor predsedniku odbora Ekon in upam, da bo ta odgovor za vas spremljiv. Če odgovorim na vprašanje gospoda Gozesa. Eh, trenutno predsedstvo povsem podpira to, kar je povedal. Mislim, da ne bo nikakršnih uh, ovir uh, za izvolitev teh kandidatov. Hvala, s tem je razprava zaključena. Kot naslednja točka na dnevnem redu sledi skupna razprava o bananah. Gre za priporočilo gospe Balcani o sporazumu o trgovini.